parlamentarne imunitete v skladu s členom 6 odstavek 3 poslovnika bomo ta zahteve posredovali na odbor za pravne zadeve. Od političnih skupin in pa tudi od nepoveznih poslancev smo dobili nekaj zahtev za imenovanja v odbore in parlamentarne delegacije. Seznam bo na voljo, če do zaključka zasedanja ne bo ugovora, bo ta seznam potrjen. Gospa Angelika Vertman mi je sporočila, da se pridružuje skupini zavezništva demokratov in liberalcev za Evropo. Odbor za mednarodno trgovino je posredoval poprave